svetu. Najlepša hvala, razprava je s tem končana, glasovanje bo potekalo jutri. Po dnevnem redu pa sedaj sledi izjava komisije o varnosti igrač. Dafür erhält Herr Kommissar. Besedo dobi komisar in podpredsednik komisije, gospod Frhojgen. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Vedno pred Božičem razpravljamo o igračah in to je tudi prav, kajti to je čas, ko eh, se ljudje najbolj zanimajo za igrače. Zelo sem hvaležen, da se tega tudi eh, letos lotevamo, kajti varnost igrač je nekaj, kar je eh, zelo pomembno tako za svet, komisijo, kot za parlament. In eh, tu na tem področju imamo vsi kar najviše zahteve. Eh, Eh, povod za današnjo razpravo so poročila v medijih v državi članici, ki jo najbolje poznam, v Nemčiji. In sicer gre za poročila, ki izhajajo iz uh, inštituta za eh, tehnične raziskave. Uh, ta institucija se ni neposredno uh, obrnila na komisijo, pa tudi Zvezdna republika Nemčija se ni neposredno. Uh, obrnile na komisijo. Eh, torej, tudi mi ne vemo ničesar več kot tisto, kar je bilo eh, zapisano v medijskih poročilih v Nemčiji. Ampak vendarle gre tukaj za temo, ki jo moramo eh, jemati zelo resno. In tudi, če gre samo za poročila v tisku, se je teh vprašanj potrebno lotiti. Analiza eh, poročil eh, ki so pred nami, kaže, da imam tukaj opravka štirimi temami. Prva tema je vprašanje, na katerega je lahko odgovoriti. Po izjavah Nemskega druženja za tehnični nadzor je velik del igrač, ki so na voljo na nemškem trgu, eh, v nasprotju s trenutno veljavnimi določili v Evropski uniji. Dame in gospodje, pravila so tukaj posem jasna. Če država članica pride do take ugotovitve, je zavezana to sporočiti vsem ostalim državam članicam in Evropski komisiji. E, in to ne mudoma, zato da se lahko spremajo ustrezni ukrepi. In to lahko pomeni tudi, da se ti proizvodi takoj umaknejo z trga povsod v Evropi in da se izreče tudi prepoved uvoza, če gre za proizvode, ki so izdelani izven Evropske unije. Upam, da bodo uh, nemški uh, organi preko APEX-a uh, v tem uradno obvestili komisijo in če bo potreben, uh, potrebna prepoved uvoza, vam lahko zagotovim, da bo komisija ne mudoma podprla to vrstne prepovedi. Ampak, kot rečeno, uh, zaenkrat po uradni poti nismo dobili uh, nobenih informacij in uh, nadzor trga, uh, eh, kar moram, to moram izresno povedati, je izključna pristojnost držav članic in Evropska komisija, pa tudi svet in parlament na tem področju nimata nobenih instrumentov. Tukaj so pristojne izključno države članice, vendar pa so te po veljavni direktivi o varnosti igrač zavezane uh, izvajati ta nadzor na trgu. In če preberem uh, iz, v poročilih iz Nemčije, da uh, je vprašljivo, ali se uh, eh, za, zahteve nove zakonodaje uresničujejo, uh, potem uh, je potrebno o tem obvestiti vse. Uh, kar se tega tiče, so stvari jasne. Drugo vprašanje pa je pravzaprav že stara tema in o tem smo intenzivno razpravljali tudi že pri sprejetju sedanje direktive in prišlo je do uh, večinske odločitve uh, in sicer gre tukaj za vprašanje obveznega certificiranja igrač strani tretjih strani. Uh, to je bil predlog Eh, Nemčije. V ozadju so bili eh, organi za tehnični nadzor in ta predlog je bil zavrnjen, ker certificiranje strani tretjih eh, strank pravzaprav ne vzpostavljanje obene do, za dodatne varnosti, ker gre vedno samo za certificiranje prototipov, vendar pa uh, kot vemo, eh, v praksi težava navadno ni v prototipu, ampak v tem ali v procesu proizvodnje eh, vsi udeleženci in vsi dobavitelji uresničujejo vse zahteve. In eh, tudi pri igračah eh, se držimo načela, da mora proizvajalec prevzeti popolno odgovornost za to, da je proizvod v skladu z veljavno zakonodajo. Ne glede na to, kje ima proizvajalec svoj sedež, eh, ni oproščen te zahteve. Če se pojavijo težave v določeni državi glede eh, zanesljivosti, potem je potrebno eh, se pogovoriti s to državo, o, o tem, kakšni so pogoji za eh, eh, proizvajanje in eh, to tudi počnemo v stiku s Kitajsko. Kajti vsekakor delamo vse, da bi zagotovili, da Eh, so bi razmere v tej državi, ki je daleč največji proizvajalec igrač, take, da so v skladu z našimi zahtevami. Eh, torej nekaj napredka je bilo doseženega, vendar pa bodo vsekakor potrebna še nadaljna prizadevanja. Tretje vprašanje se nanaša na kemične snovi eh, in sporne oziroma občutljive snovi v igračah. To je zelo sporna tema. In politično vodilo, ki sem jo dal svojim sodelovcem, ko smo pripravljali zakonodajo, je, da predvidimo najstrožja možna pravila. In eh, to stališče oziroma tak pristop sta potrdila tudi svet in parlament. Torej, mejne vrednosti, ki jih imamo v novi direktivi, ki jo uvajamo z letom 2011, torej te mejne vrednosti eh, so v skladu z v trenutku sprejetja Eh, veljavnimi ugotovitvami znanosti. Vemo pa, da gre tukaj za eh, evolucijski proces. Znanost napreduje, prihaja do novih dognanj in zato smo zavestno skupaj oblikovali direktivo tako, da lahko nova znanstvena spoznanja, ki kaže, da obstajajo tveganja, ki jih do sedaj nismo poznali ali ki pokažejo, da so mejne vrednosti eh, previsoke, eh, lahko torej, to zelo hitro spremenimo v postopku komitologije. In v skladu s trenutno zakonodajo, ki jo je sprejel tudi ta parlament, eh, je. Eh, potrebno stalno spremljanje eh, teh tehničnih določil. Eh, zaenkrat nismo dobili noben, eh, zaenkrat smo dobili nekaj znakov, da obstajajo potencijalne spremembe na tem področju. Dobili smo pismo iz Nemčije v zvezi s kadmijem in na podlagi tega sem takoj naročil, da to, se to vprašanje predloži znanstvenikom in sicer ne gre samo za vprašanje kadmi, ampak tudi drugih težkih kovin in uh, rezultate preiskav pričakujemo sredi leta 2010 in če se bo pri, pokazalo, da je prišlo do kakih novih dognanj, bomo uh, takoj podali predlog, da se zaustri direktiva, ki takrat še niti ne bo stopila v veljavo in da se prilagodijo mejne vrednosti, ki stopajo v veljavo leta 2011. Drugi primer je nekoliko bolj zapleten in ga je težko pojasniti. In tukaj gre za policiklične aromatične oglikovodike. In, uh, To so snovi, ki so v na, stalno v naši okolici, v vsakodnevnem življenju, temu se ne moremo izogniti. Tudi pri tem eh, gre za to, da smo dobili določena opozorila, da mejne vrednosti za te snovi so morda previsoke. Znanstveni odbor se zdaj s tem ukvarja in rezultat bomo tudi v tem primeru dobili pravočasno, da bomo lahko uvedli popravke, če bo to potrebno. E, torej, naj e, izpostavim to, da gre za problem, ki ga mi kot politiki zelo težko e, rešujemo. Gre za zelo zapletena tehnična vprašanja in odprto lahko priznam, da teh e, izredno uh, zapletenih uh, naravoslovnih razmislekov, ki so tukaj v zadju, ne razumem vedno. In uh, verjetno, tudi če bi bili vsi v parlamentu danes tukaj, uh, bi verjetno zelo malo ljudi lahko trdilo, da to razumejo. Torej, v določeni meri smo odvisni od uh, zaupanja uh, strokovnjakom in s tem imamo seveda težave, kajti vsi uh, Eh, vemo, da je v znanosti veliko primerov, eh, ko se neka eh, splošna priznane ideje izkažejo za napačne. In pogosto se izkaže, da so neka manjšinska mnenja na koncu pravilna. In Eh, potem moramo mi kot politiki odločiti v sporih med znanstveniki in tega seveda ne moremo početi. Obstaja določeno tveganje, ki je del našega eh, dela, ki ga upravljamo kot politiki in temu se ne moremo izogniti. Pravilo, ki ga imamo v evropskih institucijah, je, da sledimo priporočilom pristojnih znanstvenih odborov. In to smo v tem primeru tudi storili. Ampak posem odkrito povem, da to vprašanje jemljem tako resno, da kakršen koli znak, da eh, morda obstajajo nova dognanja, eh, Eh, da torej vse to v komisiji jemljemo tako resno, da to nepos, tako in neposredno predložimo znanstvenemu odboru. In pa še zadnja točka, ta me nekoliko jezi in tukaj moram povedati, da eh, institut, ki je del vlade eh, ene od države članic, bi, torej od takega instituta bi pričakoval, da uh, upošteva določena načela dostojnega vedenja eh, in da izkazuje v svojem ravnanju določeno zrelost. In eh, to vrstne trditve, kot smo jih zasledili v nemških medijih, da so ehm, mejne vrednosti na posem nespremljivi ravni, eh, to je eh, preprosto nespremljivo, kajti gre za določene eh, snovi, ki so pravzaprav del skupine, v katerih je več sto snovi, Eh, in eh, če vzamete vseh teh 100 eh, snovi, mejno vrednost vseh teh 100 snovi, potem pridete do mejne vrednosti, ki velja na drugih področjih. In mejne vrednosti tukaj se ravnajo po najmanjši merljivi količini te snovi. Torej, na podlagi tega je določena mejna vrednost in institut lahko samo pozovem, da umakne to vrstne eh, nespremljive in neutemeljene trditve. Če torej pozamem, dame in gospodje, kar zadeva direktivo o varnosti od igrač, eh, torej tukaj smo oblikovali eh, zakonodajni akt, ki po najboljši vesti in znanju je usklajen eh, s trenutnim, uh, s trenutnimi znanstvenimi dognanji. Vsekakor pa je ta zakonodaja oblikovana tako, da lahko v vsakem trenutku uh, določila prilagodimo novim znanstvenim dognanjem. Kommen wir zu den Reden. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa so na vrsti govorniki za politične skupine, najprej za Evropsko ljudsko stranko, gospod Švab, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Najlepša hvala za jasnost in verodostojnost tega, kar ste povedali glede mejnih vrednosti za Evropsko ljudsko stranko. In Marianne Tyson je bila poročevalka za direktivo o igračah. Želim pojasniti, da tudi mi želimo doseči popolno varstvo pri vseh nevarnih snovih in vemo, da gre za posebno odgovornost do otrok in za zdravje otrok. In zato morajo starši in stari starši vedeti, katere igrače so varne, katere igrače lahko kupijo otrokom. In zato pozivam organe za nadzor. Tržni nadzor v državah članicah, predvsem tudi v Nemčiji, da umaknejo nevarne igrače z trga. Mislim, da smo prav eh, eh ravnali, da certificiranja strani tretjih nismo priznali kot. Eh, eh, dovoljšnega certificiranja. Svoj čas sem vas že prosil, da ustanovite ta znanstveni odbor komisije in to ste tudi storili in eh, iz študije kemičnega veterinarskega organa v Nemčiji citiram, da mejne vrednosti iz direktive in primerjava eh, z DIN 13.5 pred 15 leti, ni možna, ta primerjava ni možna. To, kar se primerja deloma v Nemčiji, ni možno. Torej ne gre uh, za to, da uh, nočemo sami eh, opraviti natančnih pregledov in da pravimo, to naj delajo znanstveniki. Ne gre nekako za spor med znanstveniki, predvsem tudi v Nemčiji. In zato pozivam na vas, gospod komisar, da eh, združite znanstvene inštitucije, ki se s tem ukvarjajo, tako da bomo prišli do nekega dognanja, na katerega se lahko opiramo. Gospod Rapti za SND dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Vsako leto ob tem času starši naredijo vse, kar eh, lahko, da izpolnijo želje svojih otrok. Za božička kupujejo igrače in ta igračka je mogoče ena od tistih 104 igrač, ki jih spremlja Nemški inštitut odgovoren za ugotavljanje varnosti oziroma nevarnosti eh, igrač. Komisar je prej govoril o nekaj problemih v zvezi z omenjenim inštitutom. Ravno tako je omenil težave med znanstveniki. Potem je omenil tudi to, da so države članice tiste, ki so uh, odgovorne za spremljanje. Poslušala sem vse to z velikim zanimanjem in uh, kot ste nam povedali, zelo odkrito, se je vsaka prejšnja različica direktive eh, izboljševala v luči novih eh, znanstvenih dokazov. To pa pomeni, da je Zvezdni inštitut dobro upravljal svoje delo in mislim, da moramo to eh, upoštevati. Kar pa zadeva direktivo, ki bo začela veljati leta 2011, In poleg tega vemo, da bodo vse države eh, predstavile komisiji tudi svoje nacionalne načrte za spremljanje trga igrač. To je pa vse povezano z zdravjem naših otrok. E, otroci se igrajo z igračami, ki jim mi kupimo. In zato je zelo pomembno, da ne razpravljamo vsake, vsako leto o tem, e, šele pred Božičem. Ta razprava mora potekati celo leto, ne pa samo na koncu leta. Jürgen Kreuzmann za skupino Alde dve minuti, gospa predsedujoča, gospod komisar. V e, strokovnem mnenju Nemškega instituta za oceno tveganja glede kancerogenih snovi e, se upošteva, as low as reasonable achievable in uh, skupina Alde to podpira. Zato uh, prosimo komisijo, da uh, preveri, ali se doseže to načelo tudi v direktivi o igračah. Če ne, pozivamo komisijo, da poskrbi za to, da do izvajanja direktive o igračah vsega, 2011 se mejne vrednosti opredelijo tako, da je izključena zdravstvena nevarnost za otroke. Torej, načelo v direktivi, da potencijalno kancerogene snovi, eh, snovi, ki eh, škodijo zdravju, da se to ne dovoli eh, v igračah in to je treba zagotoviti z določitvijo mejnih vrednosti, sicer direktiva nima nobene vrednosti. Potreben je strožji in boljši tržni nadzor, kajti pri prekoročitvi predvidenih mejnih vrednosti je šlo, eh, torej to se je eh, ugotovilo pri igračah, ki so, bile uvo, ki so bila uvožena. In treba je eh, vedno to tudi preverjati. Popolnoma nespremljivo je, da se za da naj bi za uvoz v EU veljali nižji standardi kot v ZDA. Ilze Eigner, nemška ministrica, ki je uh, posvarila, da bo sama prepovedala take nevarne igrače, to je po moje napačna pot, je kontraproduktivna in ne ustvarja zaupanje v evropski trg. Nacionalni populizm uh, eh, unečuje zaupanje v evropske inštitucije in škodi tudi nemški vladi, ki se je strinjala s to direktivo. Za zelene, hajde rule, dve minuti in pol, prosim. Čas je plačal. Mikrofon ist doch nicht an. Ja, es scheint irgendwie, jetzt klappt's. Hvala, gospod komisar. Zahtevali smo to razpravo, da se stvari pojasnijo, da se ve, kaj je res in kaj je samo populizem. To smo želeli. Želeli smo, da bi komisija se prej obrnila na medije, ampak če bo današnja razprava to pojasnila, smo s tem zadovoljni. Pozdravljam najavo, da boste eh, opravili pregled pri težkih kovinah in tudi pri mehčalih. In tudi pri nova obolinja za rakom pri otrocih eh, pod, eh, do 15. leta, od 1980 do 2006, 2006 eh, se je povečala za 50 odstotkov. Torej, rak je že druga. Naj, eh, drugi najpomembnejši eh, vzrok smrti pri otrocih. In nemški institut za oceno tveganja je pokazal, da direktiva ne eh, ščiti pred takimi nevarnostmi. In če je to res, potem je treba delovati. Kaj ti eh, ugotovili smo, da so te igrače deloma bolj nevarne, kot so cigarete. Eh, 70 odstotkov eh, teh igrač ne dosega. Eh, teh mejnih vrednosti in zato je treba zahtevati tudi od drugih, da se držijo teh vrednosti. Mogoče je tudi vprašanje cene, ampak vprašanje cene ni možno urejati preko trga, ko gre za varnost otrok. Tu mora ravnati politika in treba je prilagoditi mejne vrednosti in jih zvišati. Seveda so države članice pristojne za tržni nadzor in ne Evropa, parlament ali komisija. In tudi mi smo večkrat uh, povedali, da mora Nemčija vzeti resno eh, to nalogo v zvezi s tržnim nadzorom. To pa še dolgo ne pomeni, da nam ni treba ravnati, če obstaja dvom o tem, ali mejne vrednosti ustvar, ustrezajo znanstvenim dognanjem. Zato sem za to, da komisija čim prej pripravi nove predloge, jih predloži parlamentu in v komentološkem postopku potem opredeljujemo te mejne vrednosti. Sedaj pa gospa Tyson dve minuti. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Geachte commissaris, voorzitter, collega's. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Varnost otrok uh, ki so najbolj ranljivi, najmanjši potrošniki in ta varnost je bila vedno prioriteta v naši politični skupini v Evropski ljudski stranki in že pred nekaj leti smo sprejeli zelo strogo direktivo o varnosti igrač. E, tesno smo sodelovali s komisarjem, njegovimi službami in tudi vsem, ki se s tem ukvarjajo. Opravili smo titansko delo in v eni obravnavi smo sprejeli to direktivo. Bili smo, bili smo prepričani o tem, da imamo najstrožja pravila na svetu. Tudi Kitajska in ZDA sta spremljali z veliko pozornostjo to, kar delamo. Torej, eh, eh, predvsem pri certificiranju strani tretjih eh, in kar zadeva alergijne snovi, kar zadeva kemikalije, kar zadeva težke kovine. Na vse to smo bili zelo ponosni, tudi kar zadeva prepoved uporabe mehčal in tako naprej. Torej, eh, smo v prehodnem obdobju. Prehodno obdobje je krajše, kot si je želela industrija. Želim povedati naslednje. Ali smo se popolnoma zmotili v naši zakonodaji, ali pa znanost in tehnologija sta se tako razvili, da je treba sedaj prilagoditi majne vrednosti, kar lahko storimo preko komitologije. Ali pa je vse v redu, potem pa je nepotrebno, da paničarimo in da eh, ljudi potem skrbi zdravje svojih otrok. Vendar. Eh, Želim pohvaliti komisarja. Komisija dela to, kar je njena naloga in mislim, da smo lahko pomirjeni. Imamo tržni nadzor in vse kaže, da ta tudi funkcionira. Vprašanje je, ali predpisi še ustrezajo uh, temu, kar potrebujemo. Če je odgovor da, potem se ljudem ni treba bati, gospa Šaldemuze, dve minuti. De, Også tak til dig, her kommissær, for din Hvala lepa. Eh, hvala lepa tudi komisarju za to predstavitev. Če sem prav razumela to, kar ste rekli, želite, da začnemo z študijo, s katero bi določili, v kolikšni meri igrače vsebujejo nevarne snovi. Govorim o igračah, eh, za katere se je ugotovilo, da imajo strupene snovi v Nemčiji prav imate, gre za varnost nakih, eh, naših otrok, zato je treba eh, ukrepati in to zelo hitro. In zato bi želeli, da bi eh, komisija v najkrajšem možnem času pripravila poročilo, tako da bomo lahko vedeli, ali so obstajali razlogi za to, da nas razlogi za zaskrbljenost. No, kar zadeva igrače. Nekaj eh, raziskovalcev pravi, da ni varnih mejnih vrednostih. Zato je treba narediti vse, da so uh, nevarne snovi odsotne iz uh, igrač naših otrok. Nisem prepričana, da so naša pravila, vključno z direktivo, dovolj stroga. In poleg tega, eh, pred mesecom in pol smo izvedli anketo o zakonodaji, ki ureja nadzor na trgi. Res je, da gre za nalogo, za katero so odgovorne države članice. One morajo preverjati, ali so pravila spoštovala. Ampak samo dve državi članici sta se odločili, eh, da boste financirali boljši nadzor. In zato menimo, da je treba to vprašanje bolj, ob, bolj eh, obdelati. In upamo, da bo komisija naredila vse, kar je v njeni moči za to. Hvala, gospa Hedvin. Hvala lepa. Hvala lepa za eh, to priložnost, da se lahko zahvalim eh, komisarju Ferhojnu, eh, ki je predstavil ta problem pred eh, parlamentom. Vemo, da gre za veliko odgovornost. Eh, naši otroci ne smejo biti izpostavljeni nečemu, kar je nevarno za njihovo zdravje. Imamo vprašanje za vas. Ko se pogajate o tem vprašanju, tudi eh, ko smo se pogovarjali eh, že prej o direktivi. Spomnili se boste, da smo se dogovorili o eh, mejah hrupa, potem je odbor predlagal določeno število decibelov, potem pa komisija rekla, da bi to utegnilo biti previsoko eh, in takrat ste nam obljubili, da nam boste ponudili neke vrste eh, standard, neke vrste maksimalni sprejemljivi nivo za eh, hrup. In sedaj me zanima, kaj je bilo narejeno, da igrače ne bodo poškodovale sluha otrokom ali bomo imeli standarde na tem področju. Potem je tu še vprašanje eh, velikosti nalepk in pa črk na nalepka, kakšen bo fond, kaj bo komisija naredila v zvezi s tem, kdaj lahko pričakujemo standarde. Recimo minimalna sprejemljiva eh, višina fonta za to. Hvala. Sedaj pa postopek catch the eye. Gospa Honslik, prva.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 dosegli rezultati. Menim pa, da bodo rezultati dobri in zato se službam komisije eh, zahvaljujem za organizacijo Toys Roadshow. To je bila zelo pomembna pobuda, ki je eh, pomagala ugotoviti, kako bo direktiva vplivala na to področje. Konec novembra so se organi v ZDA odločili, da bodo, da bodo Eh, odpoklicali oziroma omaknili iz trga več kot milijon in pol otroških vozičkov. Eh, in približno milijon naj bi jih bilo omaknenih tudi v Kanadi. To je eh, predmet, ki ga otroci uporabljajo vsak dan. Hvala, gospa Weisgerber, prosim. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Eh, prisrčna hvala za vaše jasne besede. Direktiva o igračah eh, prinaša bistveno izboljšavo za naše otroke. Vsi eh, smo imeli namen, da bi imeli najstrožje predpise po vsem svetu. Sedaj pa so stari in stari starši, starši in stari starši zaskrbljeni zaradi študij inštituta za oceno tvegan v Nemčiji. In zato se sprašujemo, ali ima inštitut prav eh, v teh izpovedih eh, in v tem strokovnem mnenju ali ne. Na vsak način je to treba preveriti. Gre za varnost eh, otrok. In hvala, da ste izrazili pripravljenost, da boste to storili. Ampak mislim, da je to treba storiti hitreje. Rekli ste do naslednjega leta. V prvi polovici leta bomo imeli spoznanja znanstvenega odbora. To mora iti hitreje. Gre za varstvo otrok in ne razumem, da je Zvezni inštitut v Nemčiji tako pozno opozoril na svoja dognanja. Naslednji. Papa Nikolau, eno minuto, prosim. Kaj je to, kjer je, predre? Nikolau. Ta telefeja hronja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V teh zadnjih letih smo ugotovili, da je bilo predvsej otrok, ki so potrebovali takojšno zdravniško pomoč, zato ker so bili v stiku z nevarnimi snovmi v igračah. Prejšnji teden je bilo objavljeno poročilo v ZDA in to poročilo pravi, da ena tretjina igrač vsebuje nevarne snovi. Zato moramo razumeti eh, in upoštevati, da je oznaka CE tudi jamstvo za garancijo. Vendar pa to pomeni, da je potreba zagotavljati tudi ustrezno spremljanje eh, proizvodne v podjetju, ki proizvaja, eh, ki proizvaja to igračo in eh, ne jemlje se ozorcev za tako testiranje. Zato ne moremo jemati eh, dejstva, da so igrače eh, varne kot gotovo sredstvo. Zato potrebujemo še stročjo zakonodajo. Hvala. Sedaj pa ima besedo spet komisar Verhojn, prosim, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Veselim se soglasja v tej razpravi dovolite naslednjo uvodno pripombo. Gre za en znanstveni inštitut, Zvezdni inštitut za raziskave tvegan. In opažam, da ta inštitut vedno spet gre v javnost z alarmističnimi novicami, ne da bi komisijo in druge obvestil o tem. Torej tudi sami lahko presodite. Nadaljno financiranje tega inštituta inštituta iz sredstev eh, nemškega proračuna je trenutno eh, malo v zraku in zato očitno inštitut zelo išče javnost. Ampak eh, ne vemo pa natančno, kako pravilne so te no-, novice in kako resnične. Ampak tudi, če to beremo samo v medijih, potem je to neke vrste namik na nova znanstvena dognanja v naših očeh. In jaz sem to tudi že sporočil znanstvenemu odboru. Torej, takoj ko izvem, da obstajajo mogoče nove, nova znanstvena dognanja glede varnosti igrač in menjih vrednosti, takoj se s tem začne ukvarjati znanstveni odbor. Vendar da povem še enkrat ne morete pričakovati od mene in vi ne morete pričakovati od mene, da odločimo spor med znanstveniki. Jaz tega ne morem odločiti in tudi vi ne. Jaz lahko rečem samo to. To vprašanje metodologije pri mirjenju možnih poten, eh, mejnih vrednosti, o tem je parlament intenzivno razpravljal, komisija in svet prav tako. In Eh, mnenje tega nemškega instituta ne deli noben drug znanstven inštitut v Evropi. Če ste mnenja, da bi moral slediti mnenju enega samega inštituta, ne pa mnenju drugih, potem me lahko okarate, ampak jaz te odgovornosti ne morem prevzeti in tudi nihče od vas je ne more prevzeti. Da še enkrat povem, takoj ko se pojavijo nova znanstvenega dognanja, se sproži postopek. Žal, gospa, kdo je to rekel? Nekdo je rekel, da gospa Dajskeber, da uh, smo prepočasni, da bi morali iti hitreje. Uh, ampak ne gre hitreje, gre za kompleksna znanstvena vprašanja. Potrebni so testi, mogoče tega ne veste, eh, potrebni so, so poskusi na živalih, da se verificirajo take izpovedi. Ne morete uh, prisiliti znanosti, da pride do dognanja v določenem času. To žal ne gre. S tem se morate enostavno sprijazniti. Torej, znanstveni odbor je rekel, da lahko utemeljene rezultate predloži do sredine naslednjega leta in to bo tudi storil. Na osnovi teh rezultatov bo komisija nemudoma pripravila nove predloge, če bi se izkazalo, da obstajajo nova spoznanja. Gospa Kreutzmann, eh, kar zadeva načelo najmanjšega možnega tveganja. Dobro, to načelo obstaja, zato ne potrebujem Nemškega instituta za raziskovanje tveganj. To načelo tako in tako velja, gospa Rühle. Pravite, da bi moral se prej že obrniti na medije presenetilo vas bo, če vam rečem, da sem to storil. In to, kar sem povedal danes večer v parlamentu, o tem nemški mediji verjetno ne bodo poročali. In tudi moj, moja mirna razlaga eh, ni bila povzeta v nemških medijih. Ampak jaz sem dal to izjavo in sem tudi opozoril na ta problem, če želite, vam lahko dam na voljo besedilo torej imamo najstrožjo zakonodajo na svetu in na to smo tudi lahko ponosni. Nihče eh, na svetu ne bo prekosil komisije, ko gre za varnost igrač in za najvišji možni nivo te varnosti. Gospod pa Šalomo, zastrinjam se z vami torej odgovornost držav članic za nadzor na trgu ne sme biti pod vprašajem, to je povsem jasno. Seveda bo vse odvisno od implementacije, ampak eh, priprave so stekle. Gospa Hit je postavila pomembno vprašanje glede standardov za različna področja. Omenili ste dve področji in sicer viri hrupa, naprimer Eh, torej ustrezna naročila so bila posredovana ustrezni Evropski eh, komisiji za štandardizacijo, vendar tudi tu ne moremo odrediti, da naj v enem mesecu ali dveh mesecih ponudijo rezultate. To pač traja svoj čas, ampak ti standardi se pripravljajo in bodo pravočasno na voljo. In to nam bo omogočilo, tudi primerljivost različnih proizvodov in organi za nadzor nad trgom bodo eh, imeli eh, orodje v rokah. Zadnja točka, torej otroški sedeži, ki so bili omenjeni in kjer so se pojavile varnostne težave v ZDA, to niso igrače in zato ne padejo pod direktivo za igrače, temveč direktivo za varnost proizvodov. In mislim, da se nam ni treba skrivati pred eh, primerjavi z američani. Sistem, ki ga imamo v Evropi glede splošne varnosti proizvodov, se je v zadnjih letih zelo obnesel in če se mm, ne mm, proizvodi pojavijo na trgu, ki niso varni, potem lahko izhajamo iz tega, da bodo vse druge države članice obveščene o tem in komisija potem tudi sprejme ustrezne primerne ukrepe. Hvala gospod komisar Ferhojgen, s tem zaključujemo to razpravo. Drage kolegice in kolegi, naslednji sestanek bo jutri, v torek 15. decembra od 9. do 13. ure, od 15. do 20. ure in od 21. do 24. ure. In sicer po dnevnem redu.